tih, tako da bomo sedaj glasovali tako najprej. Najprej o gospe Frances Ruan. Glasujemo o gospe Frances Ruan. Tajno glasovanje. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 23 za, 5 proti, 5 vzdržanih, kandidatka je potrjena. Drugo glasovanje, gospod Kaj Kastensen. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 26 za, 5 proti, 2 vzdržana potrjen. Sedaj pa gospa Mirej Elbaum. Glasujemo. Konec glasovanja, 25 za, 3 proti 6 vzdržanih. Vsi kandidati so bili potrjeni. Čestitke vsem. s tem smo prišli do konca tega zelo kratkega glasovanja. Preidemo pa lahko na naslednjo točko na njenem redu. In to je današnji pregled. Govorili bomo o RTS-u, o uh, cenitvi za uh, vprašanja uh, reševanja v sklopu BRRD. RTS je v sklopu členov 36 in 74 eh, BRRD temelji na osnovi besedila, ki ga zagotavlja Evropski bančni organ 23. Eh, maja leta 2017 letos. Torej. Pozdravljam gospoda Miljana Tornezija iz eh, GD FISPA in eh, Spirita Gonzakosa iz Evropskega bančnega organa. A, ni ju tukaj. No, dve minuti moramo počakati, da boste eh, lahko vstopila v dvorano, zato ker smo bili še vedno na eh, seji za zaprtimi vrati. Jaz vas lahko zabavam medtem, ko čakamo na njun prihod. Ali lahko prosim nekdo preveri, če sta gospod Torneze in gospod Cakos eh, z nami? Okay, I can give you some background also to underline. Eh, Nekaj ozadja tudi v zvezi z tistimi področji, kjer ste izradili svojo skrb. Evalvacija pred reševanjem, kakor veste, je EBA za tukaj uporabila besedo were appropriate. Ko gre za reševanje v različnem obsegu, potem odstavek 5. Tudi tukaj je napisano were appropriate. Kakorkoli sedaj sta prišla naša dva gosta, ki bosta podala svojo predstavitev, potem pa bosta odgovarjala tudi na vprašanja naših poslancev. Tudi seveda na vprašanja naše pogalske ekipe za BRRD. Besedo dajem Emiljanu Tornezeju, ki je nadomestnik vodja oddelka za reševanje in uh, upravljanje s tveganji pri generalnem direktoratu FISPA. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci. Hvala, da ste nas uh, povabili na to razpravo o snutku regulativnih tehničnih standardov, o eh, evalvaciji, kar bo predstavljalo pomemben del eh, okvira reševanja, ki je sestavljen iz eh, SRMR in pa VRD. Ta evalvacija je specifična, je tehnična in na to kaže tudi to, da so nacionalni strokovnjaki pripravljali te standarde kar tri leta. Osnutek regulativnih tehničnih standardov eh, obravnava dva različna vidika tega procesa. Eden se nanaša na evalvacijo pred reševanjem in pa eden na evalvacijo po reševanju reševanju. Ko gre za evalvacijo pred reševanjem, gre za to, da želimo najprej razjasniti, kako bi potekala ta evalvacija eh, strani organa za reševanje. Kako bomo torej eh, določili, ali banka za to eh, izpolnjuje vse potrebne kriterije. Potem drugič treba je Eh, sporočiti pristojnemu organu o ukrepih, ki so bili odločeni, tako da bo reševanje potekalo na kar najbolj učinkovit način. V tem smislu je pomembno, da BRRD zahteva eh, to, da mora res, evalvacija pred uh, reševanjem uh, Eh, polno oceniti vse izgube neke banke eh, in to zagotavlja, da je ta evalvacija pripravljena na, na previden in pa pravičen način. Potem uh, imamo pa tudi tehnične standarde za dobo po reševanju. Uh, tukaj imamo pomembne varovalke uh, v Evropskem okviru reševanja in sicer gre za načelo, noben upnik ne sme biti na slabšem. E, to pomeni, da obravnava upnikov in pa delničarjev ni slabša kot pa tista, e, če, ki bi je bili deležni, če bi šli v normalne postopke plačilne nesposobnosti. Eh, no, eh, zato je zelo pomembno izvajanje teh varoval, kako gre za izvajanje eh, pravic v skladu z listino o temeljnih svoboščinah, tako da ni posekanja v premoženske pravice delničarjev in pa gre tudi za načela varovanja finančne stabilnosti. To sta torej ta dva glavna cilja prvih osnutkov regulativnih tehničnih standardov. Eh, Kako sem že povedal, gre za kompleksno področje, za tehnično področje. Mi smo razpravljali o tem, da bi kot opazovalci sodelovali tudi pri delu EBA. EBA so zahtevali kar nekaj sprememb eh, v celotnem procesu, eh, ampak na koncu menimo, da je rezultat dober rezultat. Eh, spoštujemo um, ukrepe iz prvega stebra BRRDD in prav tako je to v skladu z našim zakonodajnim okvirom. Sedaj v komisiji uh, poteka uh, postopek notranje odobritve predloga. Gre samo za minimalne spremembe, ki pa ne bodo bistveno spremenile besedila EBA. No, eno izmed vprašanj, ki se pri tem uh, zastavlja, je že povzročilo določene spremembe in pojasnitve besedila. Hvala lepa. Which question and which... Katero vprašanje? Ja, dejansko gre za vprašanje, koliko vrednosti lahko vsebuje evalvacija. Izvodno besedilo EBA um, smo določili, da bi en uh, ocenitelj pripravil eno evalvacijo, uh, nekateri pa so v EBA menili, da bi bilo mogoče boljše imeti več cenilcev. In v tem smislu bomo tudi spremenili besedilo. Taking... E, dobro, potem to predstavlja izboljšavo, glede na zadnje razprave v zvezi s tem. Tako sedaj pa dajem besedo še predstavniku EBA. Spoštovani člani odbora, gospod predsedujoči, eh, kar se tiče eh, vrednotenja pred in pa po reševanju, eh, zastavlja metodologijo, ki bi jo moral upoštevati eh, neodvisni cenilec za namene um, izvajanja BRRD-ja. Vsako, vsako odločitev o reševanju mora spremljati evalvacija, eh, ki um, seveda upravičuje vsakršen ukrep in um, organu za reševanje moramo poročati, ali so bili pogoji za reševanje izpolnjeni in moramo se odločiti o ustrezni um, skupek inštrumentov, ki jih je treba pri tem uporabiti, vključno z konverzijo instrumentov kapitala um, in pa drugih obveznosti, če pride do bel ina. No, um, torej neodvisnemu cenilcu bi naložili mm, izdelavo te ocene, te evalvacije. Um, ta je seveda bistvenega pomena za odločitev o reševanju, evalvacija seveda upošteva spremenjajoče se pogoje, s katerimi je soočena eh, institucija v težavah. Istočasno pa ponujamo tehnično pomoč, zato da zagotovimo, da bomo lahko spoštovali glavne stebre režima reševanja. Torej, gre za izogibanje mm, moralnega tveganja bankam, gre za spoštovanje Eh, minimalnih prispevkov davkoplačevalcev in gre za spoštovanje pravice do premoženja. Najprej treba zagotoviti, da bodo eh, izgube prevzeli predvsem upniki in pa, um, in pa deležniki. Um, Um, nikakor ne smemo izgube prenesti na nove entitete uh, ali pa na davkoplačevalce. Um, prepoznavanje in internalizacija izgub um, zagotavlja tudi cilj javnega, javne finančne podpore. Um, to je cilj, ki je okrepljen, um, če uh, seveda upoštevamo um, ulogo državne pomoči pri tej evalvaciji. Um, pri evalvaciji gre predvsem za to, da želimo doseči cilje reševanja. Um, ko gre za izvajanje orodja Bel-In, um, um, torej, um, vrednost ob, uh, ob ob eh, reševanju je vzpostavljena takrat, ko banka prodaja svoje eh, dejavnosti ali pa premoženje, eh, tako imenova hold value, pa upošteva normalizacijo tržnih pogojev in to dogoročnejšo gledano. Eh, to je um, vključeno tudi v RTS, zato da lahko zagotovimo, da NLP-je prenesemo podjetju za upravljanje premoženja. Eh, seveda je vse skupaj odvisno od pogojev na trgu. Eh, ko gre za evalvacijo pred reševanjem, mora neodvisni cenitelj oceniti tudi vpliv Um, orodi reševanja na pravice deležnikov in pa upnikov in mora pri tem prav tako upoštevati načelo, da noben upnik ne sme biti na slabšem. Uh, takšna ocena je namenjena temu, da um, zagotovimo samo legitimnost um, ukrepov za organ reševanja. Um, mehanizem Evalvacije po reševanju je namenjen oceni, ali so upniki in deležniki eh, utrpeli večje izgube kot eh, v običajnem postopku plačilne nesposobnosti. Če obstaja kakšna razlika med tema dvema postopkoma, eh, potem bomo na podlagi tega ocenili, ali je bilo spoštovano načelo eh, noben upnik na slabšem eh, in v tem primeru bi morali prizadetim upnikom tudi ponuditi kompenzacijo. Eh, to se seveda razlikuje od evalvacije pred resolucijo. Um, gre za to, da je treba eh, to mm, hipotetične stroške reševanja določiti na osnovi veljavnih zakonov o plačilni nesposobnosti in pa s tem povezanih praks. Hvala. Hvala za to predstavitev skozi strani komisije in pa EBA. nasplošno moram reči, da razumem skrb, ki se poraja okrog teh vprašanj. Ne glede na njihov obseg. Tukaj gre za vprašanje doseganja še večje gotovosti, oziroma zagotavljanja določene stopne diskrecijskih pravic, ko gre za postope krševanja. Zanima me mnenje komisije, ko ocenjuje naša vprašanja. Tukaj torej vi ste omenili eno izmed točk, ampak še to vprašanje šel ali mej, gre za vprašanje tega, kar je napisano v izvršnem povzetku v zvezi z eh, osmem členom. In pa potem, kaj lahko naredimo za to, da bi okrepili gotovost, ne da bi ob tem izgubili um, možnost uh, diskrecijskih pravic v fazi reševanja. Prav tako me zanima, kaj bi lahko dosegli, ko gre za reševalne načrte za, za posamezno banko. Zdi se mi, da bi morali v načrtu za reševanje veliko določiti že vnaprej. Seveda ne moremo vsega predvidevati. Eh, ne moremo točno predvidevati, kako se bo obnašala banka, ko se začne mehanizem reševanja in kako se bo kasneje obnašal trg. Zato me zanima, kaj lahko naredi komisija, eh, zato da lahko naslovi te pomisleke, ki so bili tukaj izraženi. Hvala za ta vprašanja. Mm, vaša vprašanja so seveda povsem legitimna in zato smo razpravljali o teh eh, RTS, Eh, dolgo časa, imamo cilj pravne gotovosti, pravne jasnosti. To je bistvenega pomena pri končnem rezultatu. Pri tej evalvaciji, vrednotenju gre prej za umetnost kot za čisto znanost. Zato smo tukaj težko zastavili zelo jasna pravila in pa načela. v EBA so skušali to narediti najboljše, kar je bilo možno. In pri tem jih je skrbelo predvsem to, da bi preveč omejili um, da bi preveč omejili delovanje tistih, ki pripravljajo evalvacije, ki pripravljajo eh, to vrednotenje. Želeli smo jim dati možnost, da upoštevajo vse parametre in kriterije, seveda pod pogojem, da bodo pri tem uporabili, da bodo pri tem utemeljili njihovo uporabo pri tej evalvaciji. Tako da vidite, da je zelo težko tukaj zagotoviti polno jasnost, čeprav bi pravno besedilo moralo uh, to omogočiti. Vse lahko moramo dati možnost uh, cenilcu, da ima določeno stopnjo prožnosti, ko pripravi končno oceno. To je bilo torej nekoliko težko. Ja, naj samo se navežem na vaše vprašanje, kaj bi lahko naredili več pri načrtih za reševanje. To je zelo dobro vprašanje. Gre za vprašanje priprave postopka reševanja. Ja, evalvacije seveda temeljijo na modele, modeli potrebujejo podatke, zato je pomembno, da pravočasno damo na razpolago kakovostne podatke. To je pravzaprav uh, bistven del uh, letnega cikla testiranja in preverjanja bank. Cenitelji morajo pri svojem delu upoštevati določena načela in eh, za njihovo delo je pa pri, pomembno predvsem to, da dobijo ustrezne kakovostne podatke. Eh, kar nekaj časa morajo namreč eh, preverjati zmožnost bank, da pravočasno dajo na razpolago dovolj kakovostne podatke. Hvala, Prevaš Perez. Hvala, vem, da še nimate točno določene časovnice. Zato je kriv tudi zakonodajalec. Eh, no, težko govorimo o RTS, ne da bi pri tem omenjali nekaj, kar je sedaj že bivša izkušnja in nekaj, kar se imenuje uspešno reševanje seveda govorim o primeru Banko Popular. Vemo, da obstaja vedno več zaskrbljenosti v zvezi z tem vrednotenjem. Za to evalvacijo. Eh, te, ti pomisleki so bili izraženi za vsem začetku, veliko smo dobili pisem ki govori o tem, da mm, je bila banka popular praktično brez urednosti, sedaj pa njihove eh, delnice dobro kotirajo na borzi. Če bi že prej imeli te regulativne tehnične standarde, bi bil rezultat v primeru banko popular drugačen in eh, če ja, kako bi to vplivalo na celoten proces? Upam, da boste lahko odgovorili na to moje vprašanje. In pa še drugo vprašanje. Pri tej evalvaciji gre predvsem za vprašanje zaupanja. Zaupati je treba v oceno, ki je podana. In ne gre samo za to, ali bo trg sprejel te evalvacije, ampak gre tudi za preglednost same metodologije. Zanima me, če bomo sprejeli te RTS, ali lahko zagotovite, da bo tukaj prišlo do kakšne izboljšave stanja? Tjern. Torej, vprašanje je enostavno, kdo bo odgovarjal. Ja, vaše vprašanje je zelo pomembno. No, tukaj gre za specifičen primer uh, odločitve o areševanju, ki jo je sprejel neodvisen organ SRB, ki je ob tem pripravil vse ocene tega primera in je imel tudi eh, podporo komisije. Kar se pa tiče povezave med eh, temi RTS-i in pa temu konkretnemu primeru reševanja, tukaj moram povedati, da smo prvi osnutek RTS dobili Eh, spravili v javnost že pred eh, veliko časa s pomočjo posvetovanja. To je formalno EBA eh, e sprejel maja 2017. In spremembe, o katerih sedaj razmišljamo znotraj komisije, niso res vsebinske, gre samo za določena pojasnila torej vztrajam, tu ne bi spremenil vsebine izvornega besedila. No, pa pravilno ste omenili potrebo po tem, da to besedilo sprejmemo kar se da hitro. Istočasno pa razumem pomislek poročevalca, eh, če že je težko ponuditi pravno gotovost pri tako kompleksnih pravnih vprašanjih. Zato je vse skupaj trajalo nekaj časa, ja, lahko vam povem, da smo znotraj komisije precej spremenili besedilo v, primeri, v primerjavi z prvim osnutkom. Tako da res je vse skupaj trajalo veliko časa. Gre za tehnično, kompleksno zadevo. Poleg tega pa moramo upoštevati, da eh, imamo tudi različne revizijske standarde v različnih jurisdikcijah. Eh, tukaj pač stanje ni enako v vseh državah članicah. Ampak nujno je sprejeti to besedilo, kar se da hitro, potrebujemo jasnost. Sedaj, ko je EBA sprejel končno odločitev, ki jo lahko podpremo tudi v komisiji, tako da eh, to, kar ste povedali, je prav gotovo eh, zelo upravičeno. Če sem prav razumel, eh, ne morete komentirati tega posamičnega primera, ampak za strogo tehničnega vidika. Če bi že prej imeli RTS-e, če bi to bilo že v zakonodaji, Ja, potem bi očitno morali postopkovno gledano nekaj napraviti drugače. Ne govorimo o rezultatu, govorim o postopku ali je postopek enak, kot je sedaj predviden v okviru RTS, ali. Eh, se torej, ne glede na sprejem RTS-a, ne bi nič spremenilo. Dobro, razumem potem, da ne morete komentirati končnih rezultatov, ampak vseeno, ta del eh, vprašanja pa zasluži odgovor. Ja, nažalost ne morem odgovoriti na vprašanje iz preprostega razloga. Ehm, BRRD na prvi stopni zahteva, da nek neodvisni cenilec eh, sprejme odločitev v zvezi z vsemi kriteriji in parametri. Ehm, dejstvo, da so RTS na nek način bili javni, je lahko bilo določeno merilo. No, uh, metodologija pa je nekaj, kar oceni samo neodvisni uh, cenilec. Ne vem, če bi bil rezultat ali postopek drugače. Ne morem komentirati posameznih primerov. Vsekakor pa RTS odražajo prakse, ko gre za izvajanje oziroma pripravljanje evalvacije oziroma ocenje. Zato mislim, da ne bi bilo spremembe odločitve. Zakaj? Te so že bili javni. In uh, pač opisujejo, na kakšen način v takšnih primerih pripravljamo evalvacije. Sedaj pa nisem slišal vprašanja. Ko vas poslušam, se mi zdi, da pravite, da RTS so v skladu z običajno prakso. Ni pa jasno, kaj predstavlja to običajno prakso. Eh, rekli ste, da ste izmenjavali stališča o različnih praksah v različnih eh, okrožjih. To po eni strani, po drugi strani pa niste odgovorili na moje vprašanje v zvezi s preglednostjo. Ja, jaz sem govoril o nekem prejšnjem obdobju, leta 2015 besedilo iz maja 2017, je pa precej stabilno, sprejel ga je tudi EBA. In to je naša referenčna e, točka oziroma referenčna točka za trge. Spomnim se vprašanj e, deležnikov, ki so spraševali, e, kdaj bodo RTS sprejeti. Tako da vsekakor trg je vedel, kaj se sprejema v različnih agencijah ali institucijah. Kar se pa tiče preglednosti, prosim, da. Ponovite svoje vprašanje, sem se sredotočal bolj na tehnični vidik. Ja, da gre pri vprašanju evalvacije predvsem za zaupanje in. Uh, Poleg metodologije je pomembno tudi to, da ima javnost in pa drugi jasen pregled nad tem, kako eh, se to izvaja. Kriteriji in pa evalvacija mora biti pregledne. Je prišlo do kakšne izboljšave na tem področju? Kakšen pomen pripisujete temu vprašanju preglednosti? Ja, preglednost je bistvenega pomena v celotnem procesu. Ne samo, da imamo sedaj ti RTS in da jih želimo čim prej sprejeti, ti RTS temelijo tudi na načelih in kot takšnih morajo spoštovati vsi neodvisni cenilci. Ampak potem morajo seveda tudi prevzeti odgovornost za odločitve, ki so jih sprejeli. Kar se tiče evalvacije same, ni treba, da jih razkrijemo v okviru ukrepov na prvi stopni. Poleg tega je to zelo tehnično delo, eh, na podlagi katerega se potem sprejme odločitev o dejanskem reševanju. Tako da določene vidike lahko objavimo, recimo načela, ki so uporabljena pri tem. Potem pa imamo še končni izdelek, ki je pač vezan na konkreten primer in v tem primeru je treba potem oceniti, ali obstajajo kakšne pravne vrzeli. Eh, treba je oceniti potrebo po nadzoru, pregledu. Eh, ni pa treba v prvi stopni tega razkriti javnosti. Uh, hvala lepa. Filip Lambert. Hvala, gospod predsednik. Seveda, vrednotenje je tehnični proces, ampak ključnega pomena. Kaj ti na osnovi tega, kaj urednotite, bodo sprejete odločitve ali bodo vključeni ljudje ali ne. Ljudje lahko tukaj izgubijo denar. Zato mislim, da ste v protislovju. Pravite, da je vrednotenje umetnost. S tem se strinjam. Potem pa pravite, da so koridorji prostovoljne narave. Dobro, to je lahko znanost, kjer dobite en rezultat, ali pa je to umetnost. In potem imamo več možnosti. Jaz to razumem tako. Vi govorite, da je govorenje o obsegih. Samo možnost. No, potem bi lahko evalvatorju rekli, dajte nam eno številko. Ampak potem bi lahko odgovornost prenesli z organa za reševanje na tistega, ki podaja urednotenje tisti, ki bo reševal, bo potem rekel, to ni moja odgovornost in jaz nisem podal urednosti. Jaz pa verjamem v odgovornost in to smo se tudi kot zakonodajalci odločili, da je odgovornost torej v rokah organa za reševanje. Zato mislim, da ne vem, zakaj zavračate to, da bi pripravili pravilo, da bodo evalvatori pripravili obsege obseg je lahko od 4,9 milijarde do 4,95 milijarde. Obseg je lahko zelo osek, lahko je širok, vendar ne vem, zakaj ne more to biti pravilo. Seveda, vrednote in vrednosti v obsegu bodo temeljile na predpostavkah in nepopolnih podatkih, to je jasno. Ampak meni je prav tako jasno, da če sem jaz evalvator, vam bom zagotovil obseg, potem pa se boste vi odločili, kateri del tega obsega boste uporabili. Še enkrat, to je v rokah odgovornega organa za reševanje. Oni morajo iti pred davkoplačevalce. Reči mora, tukaj je obseg, jaz bom deloval smotrno, ščitil bom dagoplačevalski denar in delal bom v tem obsegu, ki mi pač to omogoča. Morda boste rekli, da sem preveč občutljiv, ampak videl sem, kaj se je zgodilo v Italiji, pa tudi v Španiji, ampak predvsem v Italiji. Če damo preveč manevrskega prostora, potem se lahko pojavijo tolmačenja, ki niso koristna za davkoplačevalce. Dobro, videli smo, kakšni so odgovori EBA, nismo prepričani. Povedati želim, da bi vedno morali imeti obsege, ne samo kjer je to primerno ali where appropriate. Jaz mislim, da je to vedno primerno. Nihče ne ve, kakšna bo prihodnost, zato lahko zagotovimo samo obsege. lahko zahtevamo več evalvacij, morajo te evalvacije izvesti različni evalvatori. Skrbijo nas pravila, kaj ti upniki lahko še vedno zagovarjajo tezo, da bi morali določene dele bank razprodati in da so upravičeni do nadomestil, zato ker bi potem utrpeli mnogo niže izgube menimo, da bi obzorje za likvidacijo morali določiti primerno dolgo. Ta interval bi moral biti enak za vse, od, neodvisno od posameznih primerov. Komisijo sprašujemo, ali so pripravljeni poslušati in ali so pripravljeni naše komentarje tudi upoštevati. Seveda ne gre samo za davkoplačevalce, gre za pravice do lasnine in tako naprej. Da, ampak gre tudi za lasnino davkoplačevalcev. Če uporabljamo denar davkoplačevalcev, jemljemo davkoplačevalcem lasnino, tako pa če obstaja hierarhija. Nekdo je vključen v določeno situacijo, tudi proti svoji volji. In to so davkoplačevalci, kajti davkoplačevalci so vedno vključeni v odločitve vlade. Vsak pa ne sodeluje pri odločitvah določene banke. In če greste na banko, imate vedno izbiro, na katero banko boste šli. Dobro, niste razumeli, kaj sem želel reči. Rekl sem, da na urednotenje vpliva več elementov. To je seveda vse zelo pomembno. morda kdaj davkoplačevalec ne bo prizadet, pa bo evalvacija še vedno kontroverzna. Zato obstaja tudi problem preglednosti. Kdo bo odgovoril? Najprej bom odgovoril jaz, potem pa še moj kolega. Pri prvi točki mislim, da je nekaj nejasnosti. Zato želim to pojasniti. Res je, organi za reševanje morajo sprejeti zadnjo odločitev, zato so obsegi nujni. Ampak tukaj govorimo o dveh evalvacijah. Gre za prvo evalvacijo in tukaj potrebujemo gotovost. Gre za sposobnost preživeti ali ne. Vedeti moramo ukrepati ali ne. Vedeti moramo, kdaj bo banka propadla, kdaj pa ne. Pri drugi evalvaciji pa potrebujemo obseg, seveda. Neodvisni evalvator poda predlog, potem pa se organ za reševanje odloči na osnovi tega obsega, kakšno je najboljše orodje. Tudi pri evalvaciji ena me zanima, kako ste lahko gotovi. Tudi evalvacija ena temeljijo na predpostavkah. Vedno. Ampak dobro, prav gotovo ste lahko gotovi, če imate eno evalvacijo, ne pa obsega glede odločitve. Naše mnenje je, da je bolje imeti enotno odločitev, ampak zdaj bo odgovoril kolega. Dobro, postavili ste nekaj dobrih vprašanj in menili smo, da smo v odgovorih odgovorili na nje, ampak še enkrat lahko govorim o teh evalvacijah in o obsegu v primerjavi z oceno. Dejansko gre za dve plati iste medalje. Vrednosti daje obseg in vsaka točka v obsegu ima določen kvalifikator verjetnosti in pomankljivosti. Emiliano je rekel, da smo veliko časa porabili za pripravo teh RTS. Naš namen prav gotovo ni prenesti odgovornosti. Odgovornost je v rokah organa za reševanje. Negotovost je problem, problem, ki je povezan s tem procesom, še posebej, kar zadeva začasno urednotelje, tam, kjer želimo ugotoviti, ali institucija propada ali ne. Mislim, da moramo tam sprejeti ključno odločitev in prav na tem mestu interval, ki ni natančen, uvaja še več negotovosti glede izida. Če bi izbrali možnost A na enem koncu intervala in ne možnosti B na drugem koncu intervala. Če bi mi bili organ za reševanje, bi si prav tako želeli prav to, da bi neodvisni evalvator dal najboljšo oceno. Iz celotnega niza torej bi izbrali najboljšo oceno. To je potem tista ocena, na kateri bi se delalo naprej. Na osnovi tega bi sprejevali nadaljne odločitve. Kar zadeva nadaljne evalvacije, mislim, da imamo pomembna varovala. Imamo evalvacijo 3, naprimer, predvidena je tudi kompenzacija in ta del zadeva argument, ki ste ga podali o tem, da vrednosti niso ustrezno zastopane v evalvaciji. Imamo namreč možnost, da izvedemo daljšo evalvacijo z bogatejšim nizom elementom, elementov in potem ugotovimo, kakšen je rezultat. Ampak na koncu je tako, da mora ocena odražati dejanske vrednosti sredstev. Ne smemo podceniti sredstev, zato ker če jih, potem v bistvu subvencioniramo tisto entiteto, ki je vključena v postopek. To je zelo pomembno. Zato menimo, da so ti RTS zelo pomembni in tudi besedilo na prvi ravni je zelo pomembno in vključena so potrebna varovala. In če čisto na hitro v zvezi z drugima dvema točkama. Omenjali ste možnost, da bi imeli več kot enega neodvisnega evalvatorja, ki bi obravnaval določeno temo. V besedilu smo vključili pojasnitev. Edina pomakljivost je zapletenost procesa in čas. In kar zadeva skupni, skupno obzorje za likvidacijo, mislim, da je to zamisel, ki bi jo stežka izvedli, če upoštevamo nasprotna dejstva in količino sredstev, ki jih je treba oceniti. Težko bi pripravili skupni minimum, ki bi ga upoštevali v vseh okoliščinah, zato tega nismo upoštevali. Hvala. Hvala, Filip. Čisto odkritno bomo videli, kako bo s primerom popular na sodišču. Ampak res me zanima, ali bodo ljudje še pripravljeni podati evalvacijo, če morajo prevzeti odgovornost. Res je, strinjam se z vami, vsaka vrednost v obsegu je pač ocena, ki ima tudi svoje določene pogoje in karakteristike. Ampak zakaj ne bi podali pravila, da bi tudi pri evalvaciji ena lahko rekli, dobro, to je obseg, najboljši primer, najslabši primer, to je naš eh, najbolj verjetni scenarij, ampak na vas kot organu za reševanje je, da se odločite, katero vrednost boste vzeli. Seveda, želite pomagati organom za reševanje, to mi je jasno. Oni bodo rekli, ni bilo obsegov, dali so nam številko in delamo na osnovi te številke. In potem se lahko skrijejo za to številko, rečejo, drugi številk nismo imeli, ampak če rečemo, da je tudi pri evalvaciji ena na voljo obseg in to je realnost, tudi sami ste tako dejali evaluator bo imel niz, niz možnosti in zakaj ne bi evaluator predal celotnega dosjeja. Rekli bi, to je naše delo, na osnovi podatkov, ki jih imamo, smo pripravili ta obseg. Če nas vprašate, kaj je naš najboljši na svet, vam predlagamo to urednost, ampak seveda izbira je vaša. To je naš na svet. Ne damo vam številke. Samo na hitro se bom odzval. Vi govorite o prenosu odgovornosti iz organa za reševanje na neodvisnega evalvatorja. Ta točka ni veljavna. Ne gre za vprašanje točkovnih ocen ali obsegov. Ne. Pri evalvaciji je pač tako, da je to vedno začasna evalvacija na prvi ravni organ za reševanje to sprejme. Strinjam se s tem, kar ste povedali, ampak ne glede na to, kaj pravi neodvisni evalvator, je to samo ocena, ki jo upošteva organ za reševanje. Pri evalvaciji ena bi si težko predstavljali, da bomo imeli ustrezno evalvacijo. Bomo videli, kaj bodo rekla sodišča. Organ za reševanje bo dejal, dali so nam samo eno številko, na osnovi tega smo morali povedati, da propada ali bo verjetno propadel. Evalvator pa bo rekel, ja, mi smo imeli več številk, dali, so, dali smo jim številko, če bi pa vzeli kakšno drugo vrednost, pa bi morda bil rezultat drugačen, morda to ne bi bil propad ali verjeten propad. No, vi ste pa imeli samo eno številko, da, dali so nam samo eno številko še ena stvar. Propad ali verjeten propad je ocena, ki jo lahko poda tudi nadzornik. To je še eno varovalo pri tem procesu. Gre za RTS v zvezi z evalvacijo ali evalvacijo ena, ki jo izvaja organ za reševanje. In v tem kontekstu moramo upoštevati tudi nadzornika in nadzornik bi lahko vseeno odločil, da banka propada. Mislim, da ni možnosti za napake tukaj. Zato, ker imamo dva organa. Imamo pristojni organ in organ za reševanje, ki lahko podata mnenje v zvezi s tem. Toliko o evalvaciji na prvi ravni. Gunnar čisto na kratko podal vam bom svoj razmislek. Govorimo o tem in o alternativah in pojavi se možnost, da bomo dobili točno pravo variacijo. Ampak ta evalvacija bo vedno evalvacija z neko stopnjo negotovosti. Zato se sprašujem, ali morda. ne iščemo tukaj svetega keliha. Morda bi morali razmisliti o tem, kako bi dosegli najboljše možne rezultate. Lepo bi bilo, če bi komisija o tem še razmislila, kaj te mislim, da so vprašanja Filipa razumljiva, ampak mislim pa, da nam niso dali odgovor. Prav. ni več komentarjev. Ok. Mislim, da lahko zdaj sklenemo. Gunnar, še kaj? Vprašanje je, ali se lahko kaj naučimo iz teh nedavnih dogodkov. Odgovor smo dobili, mislim pa, da mora zdaj komisija udariti po mizi, tako rekoč. Zdaj pa se lahko začnemo veseliti zadnjega besedila komisije. To se mi zdi smiselno. Tudi vaše besede o možnosti večjih evalvacij se mi zdijo modre. Kar zadeva vse ostalo, čisto odkrito. Mislim, da bi razprave o specifičnih primerih morale steči, ampak mislim, da je to druga razprava, ne smemo mešati tega z RTS-ji. Zato parlament natančno analizira posamezne primere. in tudi končni predlog komisije bomo natančno ocenili. Dobro, mislim, da lahko tukaj sklenemo. Hvala komisiji in EBA za vaše prispevke. Hvala lepa. Zasedanje je konec. Želite kaj povedati? Samo kratek razmislek. Dejstvo, da smo pojasnili, da lahko evalvacijo izvede več evalvatorjev bi lahko bila rešitev, če bi prosili, prosili dva evalvatorja, da podata oceno, potem bos, bomo imeli ne sicer obsega, ampak dve možnosti. Tako bo organ za reševanje imel odločitev. Mislim, da bi tako lahko rešili ta problem. Jojo, to je tudi moj vtis. To je res izboljšava. Okay, we don't want to storili each other. Ne želim podaljševati sestanka, samo filozofski razmislek. Evalvacija bi tako ali tako bila drugačna tudi že naslednji dan. Zdi se, da lovimo mačko za rep. Vsak bo ocene in evalvacije obravnava drugače v naslednjih dneh, naprimer. Dobro, bomo še razmislili o tem tudi z filozofskega pogleda. Hvala lepa še enkrat. Seja je zaključena 6. novembra ob 3. se vidimo znova. Hvala.